Spoštovani kolegi, ura je 9.47, zato bomo kar nadaljevali z današnjim zasedanjem. Sedaj bomo obravnavali skupno četrto in peto točko na dnevnem redu. Sedaj bomo razpravljali o mnenjih odbora AFET o jamstvu Evropske unije, Evropske investicijske banke za izgube pri financiranju podporo naložbenim projektom zunaj unije in jamstvenem skladu za zunanje ukrepe. Predlagam, da obravnavamo ti dve točki skupaj, ker sta med seboj povezani. Rad bi vas opozoril na to, da je Evropska investicijska banka največja svetovna finančna inštitucija in 20 odstotkov svoje dejavnosti <clears throat> opravlja zunaj Evropske unije. Jamstvo Evropske unije za izgovori financiranju podporo naložbenim projektom je zelo dober inštrument, ki pomaga banki pri izvajanju svojih dejavnosti. To je tudi del evropskega naložbenega projekta, ki ga je predstavil predsednik Juncker v svojem govoru o predstavitvi stanja v Evropski uniji, zato da bi odpravili vzroke za tako velik pritisk migracij. Sedaj damo besedo pripravljalcu mnenju, gospodu Kukanu. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Kot ste dejali, sta ta dva predloga del širšega zunanjega naložbenega načrta. Želimo razširiti mandat Evropski investicijski banki kvalitativno in kvantitativno, kar pomeni, da želimo večje in širša jamstva za zunanje dejavnosti Evropske unije in za to, da popravimo posledice sedanje situacije kot odgovor na migracijsko krizo. Povečanje in razširitev mandata bo povedal še posebej namenjen sosednjim državam in Zahodnemu Balkanu. Želimo razširiti jamstva Evropske investicijske banki in sprožiti obstoječe rezerve 3 milijard evrov. Istočasno pa želimo tudi razširiti mandat zasebnega sektorja za zunanja posojila, ki dosega 3 cela 5 milijarde evrov. Ta predlog je v povezavi z reviziji mandata za zunanje posilja in širi mandat za zunanje dejavnosti. Pozdravljam oba predloga komisije. Gre za zelo kompleksno nalogo, treba je sestaviti vse delčke v eno enoto. naj omeni mandat za zunanja posojila. To je inštrument za doseganje naših političnih ciljev, vendar pa potrebuje strateško osredotočenje in jasno usmeritev. Od, dobro je, da lahko te inštrumente uporabimo za odpravljanje vzrokov za migracije, istočasno pa moramo poštevati naše strateške cilje. Novi mandat za zunanja posojila mora prispevati k pospešitvi naše dejavnosti v južnih sosednih državah in na Zahodnem Balkanu. Zato pa potrebujemo tudi dviganje zgornje meje financiranja Evropske investicijske banke. Vendar pa me skrbi, da s takšnim povečanjem ne bi storili dovolj za odpravo naših težav, še posebej v Ukrajini. Zato predlagam, da bi povečali mandat za 35,8 milijard evrov za naše dejavnosti v vzhodnih sosednih državah. Treba je tudi preprečiti prenos financiranja in dviganja meja med različnimi regijami. Sedaj ne vemo, kje bi leš, lahko še dobili dodatna sredstva, iz katerih delov našega proračuna. Ne bi rad še dodatno povečal te sredstev, če ne vemo, odkot bomo dobili ta sredstva. Radi bi dali Evropski medicinski banki možnost, da financira projekte znotraj novega mandata za zonanje posojila zonanjega sektorja, preden je ta sklep sprejet, tako imenovala skladiščenje. Treba je tudi povečati transparentnost v skladu s projekti Evropske medicinske banke z uh, preko finančnih posrednikov. Vedno podarjamo, da transparence ni dovolj. Glede jamstvenega sklada, strinjam se s tehničnimi prilagoditvami Evropske komisije, razen predloga, da bi se preneslo upravljanje jamstvenega sklada na komisijo. Jamstveni sklad mora ostati v rokah Evropske investicijske banke. Naša prioriteta mora biti, mm, da omogočimo uporabo sredstev tega sklada na najbolj učinkovit način. Vendar ne izključujemo reinternacionalizacije tega sklada komisiji, vendar pa je to treba pravilno pripraviti znotraj širšega okvira za upravljanje Evropskega investicijskega banka um, evropskega um, skla, um, svežnja orod, finančnih orodij. In zato je treba strukturirati sestavo zunanih posojil že vnaprej, pred finančnim obdobjem. Veselim se že razprave s pročevalci v senci in pripravljam se na srečanje z vami, na pogovor kadarkoli, ker gre za zelo težavni področji. Zato se moramo zelo potruditi, da bomo pravočasno pripravili naši mneni. Najlepša hvala, Edvard Kukan. Imamo časa do 15.60. Za besedo so prosili gospa Gil, gospod Bašir, gospa Lözing gospa Hautala, gospod Cajš Volski, gospod Schaffhauser, gospod Peterle. Dve minuti. Gospa Gili ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu Kukanu pri prelacu mnenja. Sem poročevalka v Senci za mojo skupino, zato pozdravljam predlog komisije, da razširimo mandat Evropske investicijske banke za podporo naložbenim projektom tranzitnih in gostiteljskih držav na Zahodnem Balkanu in v južnih sosednjih državah. Treba je okrepiti gospodarstvo v naši soseščini in to je ključnega pomena za učinkovit in celovit pristop Evropske unije k migracijam. Strinjam se s tem, kar je dejal pripravljalec mnenja in to je, da če bo Evropska investicijska banka pokrivala nova področja, moramo temu primerju primerno tudi povečati sredstva in zgorne meje za to, da lahko izvaja te dejavnosti. Tudi sama Evropska investicijska banka je opozorila na to, da Povečanje 32,3 milijarde ni dovolj za to, da bi lahko izvajali svojo globalno eh, strategijo. Torej, ne gre samo za dejavnosti v Ukrajini, kot ste opozorili, s tem bi prišlo do znižanja dejavnosti v Aziji, kjer poteka večina dejavnosti in projektov Evropske investicijske banke in tudi projekti v zvezi z bojem proti podnebnim spremembam. Gre tudi za Južno Ameriko in Južno Afriko. Treba je sodelovati z novimi državami, ki so strateškega pomena, kot je Mjamar, Kuba in Iran. Zato zaprošamo za povišanje mandata za zunanja posojila, zato da lahko učinkovito izvajamo dejavnosti in da upoštevamo pri tem tudi kriterije, za, eh, človek, kriterije človekovih pravic. Razpravo moram zaključiti 15.60. Na seznamu imamo kar sedem govornikov, še 20 sekund. Torej, podpiram pripravljalca mnenja glede tega, da potrebujemo razpravo o strukturi zunanih posojil in o prenosu upravljanja jamstvenega sklada na komisijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Baše, dve minuti. Uh, Pozdravljam predlog pripravljalca mnenja kolega Kukana. Rad pa bi podal dva komentarja. Če date človeku ribo, bo jedel dve leti, če mu date ribiško palico, bo lahko jedel celo življenje. Če damo ljudem znanje in sposobnosti, bomo odpravili vzroke za migracije. Moramo biti tudi transparentni glede tega, komu in čemu namenjamo sredstva. Najlepša hvala, gospa Ljuzin. Najlepša hvala. Podpiram pripravljalca mnenja glede predloga sprememb, da moramo biti bolj precizni glede boja proti vzrokom migracijam, še posebej iz sociogospodarskega vidika in da zato potrebujemo primirna sredstva. Glede zunanih posel iz zasebnega sektorja, tukaj smo precej skeptični. V preteklosti se je skazalo, da če se osredotočamo na zenanje posojila v zasebnem sektorju, je to dobro za zahodni svet, ne pa v državah v razvoju na terenu. In treba je opredeliti, za kakšne sektorje gre in da ne gre za hčerinske podjetje evropskih podjetij. Zunanja posojila morajo služiti gospodarstvu in ljudem v teh državah izvora. izvora. zato bi radi imeli besedilo, kot to piše v predlogu spremembe, ne pa da kot v prihodnosti 60 odstotkov teh naložb se vrača v Evropo. In na tak način se ne moremo učinkovito boriti proti vzrokom. Glede prenosa upravljanja jamstvenega sklada na komisijo, tukaj moramo reči, da razumemo temeljitev, vendar pa je treba slišati, kakšne, zakaj želi komisija ta prenos in čemu bi služil. Najlepša hvala, gospa Hautala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštujem znanje gospoda Kukana na tem področju, vendar pa smo skeptični glede tega, da bi predlagali dodatna sredstva za posojila Evropske investicijske banke. Uh, Komisija je izrazila svoje nezadovoljstvo glede teh novih sredstev, ki naj bi jih morali potem prenesti iz drugih obstečih finančnih inštrumentov. Evropska investicijska banka kljub vsemu trudu ne izpolnjuje visokih zahtev prave razvojne banke. Ima zelo malo znanja glede merjanja rezultatov in učinka ima zelo malo izkušenj z delom v težavnejših državah, kjer je situacija zelo krhka in ranljiva in v najmanj razvitih državah. Ravno te države pa so tiste, ki morajo obdržati razvojno pomoč iz evropskega proračuna. Zato mislim, da ni utemeljeno, da bi dali takšen mandat Evropski medicinski banki za te dejavnosti. Raje bi videla, da ohranimo Evrop, eh, prvotni predlog komisije glede upravljanja jamstvenega sklada in da se ta prenese na komisijo. Obstaja tudi osnovni problem glede vseh odločitev, ko gre za razvojno pomoč in razvojno politiko. Sedaj smo se spravili pod naslov odpravljanja vzrokov za migracije. In kot so dejali kolegi, bolj učinkovito bi bilo, da, jih, da ljudi naučimo ribariti za to, da bodo jedli celo življenje. Treba je pridobiti znanje glede tega, kakšna razvojna pomoč je učinkovita. Čeprav spoštujem kolega Kukana, smo zelo skeptični glede upravljanja jamstvenega sklada v Evropski investicijski eh, banki in glede tega, da bi priskrbeli dodatna sredstva. Najlepša hvala. Gospod Sajoš Volski. nihče me ne bo prekosil. Pri moji podpori odpravljanju vzrokov za migracije iz južnih držav. Vendar pa ravno tako podpiram podporo južnim sosednim državam. Zato podpiram predlog gospoda Kukana, da potrebujemo dodatne cilje in naloge, dodatna sredstva in ne da dajemo napačen vtis, da odpravljamo problem s tem, da druge povzročamo težave. Podarjam tudi, da je to zelo stroškovno učinkovito in poceni. Gre za jamstva ki se kasne, kasneje potem spremenijo v pretok denarja. Evropska investicijska banka ni razvojna banka, je Evropska investicijska banka, ki eh, daje na voljo sredstva za naložbe Evropske unije v Evropski uniji in zunaj unije. Najlepša hvala, gospod Schaffhauser, za dve minuti. Euh, Drage kolegice in kolege, jaz sem proti temu projektu zaradi dveh razlogov. Gospod eh, predsednik, eh, naj pač eh, števec vrnejo na nič in naj pač nehajo s tem gledališčem. Prvi razlog je, da je da je Evropska investicijska banka Gospodje, prosim, pomirite se. Gospod Sarjus Volski, se lahko obrnete proti predsedstvu. To je prva stvar. Govornikov v dvorani ne slišimo. Eh, Hvala lepa, gospod Karvar, vendar eh, ni vaša dožnost, eh, da me poučujete. Gospod, prosim. Eh, torej, Evropska investicijska banka je Evropska banka in sedaj ne izpolnjuje svoje evropske vloge. Mi ugotavljamo, eh, da eh, se. Eh, Eh, presežki severa ne investirajo na jugu Evrope, torej ne izpolnjuje svojih eh, osnovnih nalog in sicer eh, pretok kapitala severa na jug. Drugi razlog. Če bi dejansko hoteli, da Evropska investicijska banka izvaja razvojne projekte na vzven, bi morali vzpostaviti agencijo za razvoj in tudi ustrezen investicijski sklad. Nimamo pa sedaj ne verov, ne sredstev. In torej Evropska investicijska banka ne izpolnjuje svoje prve evropske naloge, hkrati ji poverjamo eh, druge naloge, nima pa eh, za to novo nalogo ustrezne agencije. Ta projekt je sam po sebi zgrešen in ne bo privedel do boljšega izpolnjevanja ciljev eh, Evropske investicijske banke. Eh, misija banke bo postala še bolj negotova. Eh, dejstvo je, za jamstva eh, bo spet uporabljala evropski proračun in eh, hkrati pa ne bo imela pravzaprav eh, sredstev za izpolnjevanje novih nalog. Gospod Kalver, želite besedo? Ne. Gospod Peterle. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je Eh, ta zadeva eh, zelo jasna eh, in jo je poročevalec Kukan zelo jasno tudi predstavil. Potrebujemo kontinuiteto financiranja, glede, glede na nove potrebe potrebujemo tudi višjo zgornjo mejo in nujna je tudi pozornost do financiranja zasebnega sektorja, vse skupaj pa, kot je prav postavil poročevalec, v skladu s strateškim zonanje političnim pristopom. Hvala lepa. Right, thank you. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Petrle. Sedaj bomo dali besedo predstavniku komisije, gospod Sam Weinberg, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi gospodu Kukanu, pripravljalcu mnenja. Osredotočil sem na tri točke. Vprašanje zgorne meje in predlog, da dvignemo ta prak na 35,8 milijarde evrov. Mislim, da bi nas to stalo 35 milijard, eh, milijonov evrov in da bi ta sredstva dobili v naslednjem finančnem obdobju, 10 milijonov bi jih lahko dobili iz tega obdobja. V tem trenutku je splošni proračun Evropske unije zelo omejen in zato bi morali prenesti sredstva iz drugih razvojnih ciljev in iz drugih razdelkov. In za 5,3 milijarde evrov bi lahko dvignili obstoječi prak iz 28 milijard evrov in da bi s tem lahko dodali še nekaj ciljev v času umestne revizije in še nekaj glede upravljanja z sredstvi znotraj tega sklada. Mi menimo, da ima komisija tehnično znanje, da upravlja s tem jamstvenim skladom brez eh, dodatnih stroškov. Imamo strukturo, imamo osebje, kar pomeni, da lahko prenesemo upravljanje na komisijo brez eh, dodatnih stroškov. S tem bi prihranili eh, milijone evrov pristojbin za upravljanje, ki smo ga plačevali Evropski investicijski banki. In s tem bi prihranili 6 milijonov evrov v celoti, kar bi pomenilo, da bi dobili 66 eh, milijonov evrov, ki bi, lahko, eh, ki bi jih lahko dodali k eh, zunanjim posojilom. Dobili smo tudi predlog, da bi črtali Rusijo kot državo prejemnico zunanih posojil. To je nujno potrebno. Evropski svet je sprejel sklep julija 2014, da Evropska investicijska banka ne nalaga več v Rusijo. S tem bi lahko dobili čas za to, da znova dodamo Rusijo na seznam, če bi se politična situacija tam spremenila. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Björn Gabriel, predstavnik Evropske medicinske banke. Najlepša hvala. Hvala, da ste povabili našo banko k današnji razpravi. Najlepša hvala tudi gospodu Kukanu za pripravljeno mnenje. Evropska medicinska banka pozdravlja pristop mnenja in rade bi omenili dve zadevi. Zgornja meja. Da bi dvignili zgornjo mejo na 35,8 milijarde evrov, bi lahko raši, omogočilo razširjanje spektrum naložb in dejavnosti, ki jih izvajamo. To je zelo pomembno, da razumemo, mi delujemo v imenu Evropske unije, ne v svojem lastnem imenu in evropski deležniki so vključeni v naši strukturi. S tem bi lahko ohranili raven posojil v večini držav in to je pozitivni znak, ki bi ga lahko poslali našim partnerjem. In kot drugo, da bi okrepili povezavo med eh, našimi dejavnostmi in zunanjo politiko. Naše dejavnosti so že usklajene z evropskimi prednostnimi nalogami in eh, ukrepi, kot so sankcije za Rusijo in tako dalje. To lahko storimo še boljše, to je jasno, da če bomo še bolj dosledno uskladili dejavnosti s financiranjem in s cili, potem bi lahko povečali učinkovitost in tudi politično moč Evropske unije. Tako je zastavljen tudi Evropski globalni strategiji in naša vloga, ki jo igramo v tem okviru. Najlepša hvala. Z veseljem bom odgovoril na možno vprašanje tudi po tem sestanku. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše besede. Sedaj damo zopet besedo našemu spoštovanemu kolegi Edvardu Kukanu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala vsem kolegom za prispevke. Zahvaljujem se tudi predstavnikoma Komisije in Evropske investicijske banke. Kot sem že povedal na začetku, je zelo težko pripraviti mnenje pri tako zelo zapleteni zadevi. Zelo zanimivo je bilo slišati različna mnenja političnih skupin. Vesel sem bil podpore, ki sem jo dobil za moje mnenje. Nekateri kolegi so podali zelo logične argumente, zelo težko bo doseči združeno mnenje. Tudi glede tega, kar je dejala kolegica Heidi Hautala, ki jo zelo spoštuje. Mislim, da nam ne bo težko uh, zelo, da bo težko uskladiti obe plati. Obstaja namreč veliko skeptičnih mnen znotraj skupine zelenih. Vendar pa upam, da bomo po razpravi dobili zelo dober predlog. Gre za mnenje, ki vključuje zelo veliko tehničnih vprašanj in zato bomo potrebovali pomoč komisije in Evropske investicijske banke. Veselim se že predlogov sprememb in nadaljnih razprav s kolegi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Kukan. Rok za uložitev predlogov sprememb je 16. februarja ob 12. februarja glasovali bomo 20. in 21. marca v AFET-u, potem pa v odboru za proračun 30. marca. Sedaj je ura 15.60 in gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu, to je šesta točka. Aha. Gosta sta tukaj. Okay,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 To je izmenjava mnen o odnosih med Indijo in EU. Gospod Polanski, gospod Cyrus Volski, začenjamo s razpravo. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim gospoda Gunarja Viganda, ki je direktor za Azijo in Pacifik v Evropski službi za zunanje delovanje in njegovo ekscelenco Menjiva Singa Purja, ki je veleposlanik Indije pri EU. To izmenjavo mnen smo organizirali zato, ker je zelo pomembno nadaljevati za njo na podlagi začetega strateškega partnerstva z Indijo, ki smo ga pravzaprav začeli izvajati 30. marca lani. S tem v zvezi smo pripravili eh, poročilo na lastno pobudo o odnosih z Indijo. Gospod Preda je poročevalec In eh, od 21. do 24. februarja bomo obiskali Indijo, gospoda Vigant in eh, gospod eh, veleposlanik Singpuri sta dosti krat sodelovala v naših razpravah v preteklosti, ko smo iskali argumentacijo za to partnerstvo. Gospod Sumaha Majan, ki prihaja iz eh, spodnjega doma indijskega parlamenta je sodeloval pri tem. Upam, da ga bomo srečali, ko bomo sedaj v tem mesecu v Indiji. Zanima eh, nas vaša ocena sedanjih odnosov med Indijo in EU. Najprej bom dal besedo gospodu Vigandu za deset minut, potem pa gospodu veleposlaniku za deset minut in nadaljevali bomo z razpravo. Če se strinjate, Gospod Vigant, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za možnost, ki ste mi jo dali, da govorim o zelo pomembni temi, to je kako izboljšati strateško partnerstvo med EU in Indijo. Parlament je v preteklosti bil in bo nadaljeval svojo pomembno vlogo pri krepitvi tega partnerstva. Naj omenim samo sodelovanje nekdanjega predsednika Šulca na zelo uspešnem sestanku na vrhu med EU in Indijo marca lani, ki, je, eh, ki mu je sledil zelo eh, koristen obisk eh, leta 2015 za strani predsednika spodnjega doma indijskega parlamenta. Evropa in Indija sta dve odzivek, bi lahko rekli, demokracije. Stiki z Evropskim parlamentom so bili vključeni v dokumente, ki govorijo o rezultatu tega sestanka na vrhu. Tudi um, obisk vaše delegacije v Indiji bo gotovo prispeval k okrepitvi odnosov med Evropskim parlamentom in spodnjim domom Indijskega parlamenta. Indija je eden naših strateških partnerjev v Aziji in to želimo ukrepiti, da bi upoštevali strateško naravo tega partnerstva. Nekaj težkih let je za nami na tem področju. V obdobju od 2012 do 2016 ni bilo organiziranega nobenega sestanka na vrhu zaradi tega. Strateško partnerstvo pa se sedaj razvija v zelo kompleksnem evropskem in svetovnem okolju, ki je polno izzivov. Naj omenim samo referendum v Združnem kraljestvu in mnogi v Indiji seveda gledajo predvsem na Evropo skozi prizmo Združenega kraljestva. Treba je povdariti tudi začetek novega delovanja ameriške administracije, ki se je zoprstavila kot pravijo, grožnjam terorizma in pri tem kot utemeljitev uporabila teroristične napade v Indiji in v Evropski uniji. Omenili so, imamo tudi migracijsko eh, krizo in podnebne spremembe. Paradoks je, da so vsi ti veliki izzivi ponovno obudili interese Indije za Evropsko unijo in evropejcev za Indijo. Želimo se bolj približati eden drugemu, bolje moramo izkoristiti vse potencijalne možnosti naših odnosov. To izhaja iz cele vrste skupnih interesov. Vsekakor pa lahko to izhaja iz pravne države, demokracije in varstva človekovih pravic. V Indiji in med Indijo in Evropsko unijo se hitro razvijajo tudi gospodarski stiki, to nas še tesneje povezuje in eh, tudi naložbe v Indiji se povečujejo. Naša globalna strategija je nekaj, kar je predstavila visoka predstavnica Mogherinjeva in ta globalna strategija poudarja Azijo, zlasti ko gre za evropsko varnost in eh, gospodarski razvoj, pa tudi za, za varnost Indije in prosperitete. Predsednik vlade Moody je na zadnjem sestanku z EU eh, poudaril, da Indija je odločena izkoristiti vse potencijalne možnosti. Indija modernizira eh, svojo državo, ima ustrezno agendo na tem področju pa tudi mi imamo za delovanje do leta 2020 zelo ambiciozni akcijski načrt za delo na celi vrsti področji varstvo in eh, zaščita na eni strani, po drugi strani pa hočemo tudi bolj razviti naše trgovinske naložbene odnose. Gre tudi za skupno politiko o vodah, podnebnih spremembah, migracijah IKT, o raziskavah in o inovacijah. Seveda pa moramo izboljšati tudi stike med ljudmi. Sedaj naši obiski v Indiji, komisar Vela je bil lani tam v oktobri, oktobra, podpredsednik Katajnen pa je bil lani novembra v Indiji in to je samo fizična manifestacija naše odločenosti za tesnejše stike. Vsekakor pa bi želeli imeti možnost pozdraviti več obiskovalcev na visoki ravni tukaj v Evropi. Ko smo organizirali Bruselsko konferenco o Afganistanu, smo z veseljem pozdravili eh, indijskega ministra za državna podjetja, gospoda Agvarja, ki je aktivno sodeloval na tej konferenci. Obljubil je, da bo Indija zagotovila eno milijardo evrov podpore za stabilizacijo in reforme v Afganistanu. To se je izkazalo tudi v aktiv, na aktivni regionalni večerji, kjer je sodeloval predsednik vlade Indije, potem eh, generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon, predsednik Afganistana Kitajske in tako naprej. In to je oblika sodelovanja, ki jo hočemo okrepiti za Indijo, ko gre za krepitev varnosti in stabilnosti v naših eh, soseščinah. Ker zadeva bilateralne odnose, je komisar Vela med svojim obiskom podpisal tako imeno partnerstvo za vodo, ki bo spodbudilo naše partnerstvo, ko gre za uporabo tega omejenega resursa oziroma vira. Imamo tudi partnerstvo za podnebne spremembe in naš eh, oddelek za energijo sodeluje tukaj. Ratificirali pa smo tako eni kot drugi pariški sporazum o podnebnih spremembah. Na tem želimo naprej graditi in intenzivirati tudi poslovne stike. Ko gre za IKT, tukaj sodeluje ta naš digitalni enotni trg in digitalna pobuda Indije. Gre za začetek IKT mreže, ki smo jo sprožili v Bangalorju, ko gre za eh, zagonska podjetja tudi medčloveške stike želimo ukrepiti zlasti med mladimi. Leta 2016 je prišlo do 500 odstotnega povečanja števila takšnih stikov in 508 eh, izbranih eh, udeležencev iz Indije in iz Evrope je v tej pobudi sodelovalo. Gre tudi za eh, Evropsko konferenco o visoki, iz, visokem izobraževanju, kjer je sodelovala Indija. No, če si ogledamo celotno eh, število prebivalcev Indije, eh, če vidimo, da imamo trikrat več udeležencev kitajskih študentov v Erasmusu kot iz Indije, potem očitno obstajajo možnosti za intenzivnejše sodelovanje. Evropska investicijska banka podpira naše dejavnosti. Običajno v preteklosti je, ko smo sodelovali z Indijo, bila pravzaprav edina eh, investitorka, sedaj pa imamo partnerski sporazum in eh, nove možnosti se bodo odprle za investitorka investicije. Portfelj EIB-ja eh, stalno narašča, zlasti, ko gre za pomembne eh, podeželske projekte. Celotni portfelj danes znaša več kot 1,5 milijardov evrov. Obstajajo pa še področja, kjer lahko in eh, moramo narediti več. Zunanja politika, tukaj moramo bolj konkretno delati, ne samo se vključevati v dialog, ko gre za ključna področja stabilnosti v Eh, Aziji, na Bližnem shodu in v Afriki. Skupno se moramo bolje zoprstaviti terorizmu in pozdravljamo interes Indije za sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti, zlasti v, za sodelovanje v Evropski misiji Atalanta. Tudi v Europolu bo Indija bolj sodelovala, mi bomo podprli te stike in upamo, da bomo prišli do dogovorov o sodelovanju čim prej tudi, kar zadeva um, kibernetsko varnost, sodelujemo vse tesneje. Tudi v kontekstu Združenih narodov sodelujemo vse tesneje. Nadaljevali bomo z dialogom o človekovih pravicah. In zadnji dialog smo imeli leta 2013, zato je treba nadaljevati. Pregled za Indijo letos bo dal možnost, da ocenimo, Eh, situacijo na področju varovanja človekovih pravic. Tudi, ko gre za agendo za migracijo in mobilnost, je eh, interes obeh strani velik. Strateška partnerja lahko v kontekstu migracijske krize okrepita sodelovanje in dialog na visoki ravni bomo nadaljevali z DG Home. Ne na zadnje pa moramo okrepiti, krepiti odnose na področju trgovinske menjave in naložb v okviru strateškega partnerstva. Evropska unija je zavezana k temu, da bomo to naredili, ampak moramo se nujno tudi lotiti problema, da je bilateralne investicijske eh, sporazume Indija enostransko razveljavila za nekaterimi eh, evropskimi državami. Evropska komisija sedaj išče rešitev tega problema. Naj zaključim. Zelo pomembne odnose imamo, vse bolj združujemo sedaj prioritete izkoristiti moramo v celoti potencijale, ki so nam na voljo in v tem duhu smo veseli, da se Evropski parlament vse bolj vključuje v sodelovanje z indijskimi partnerji in tudi v priprave za sestanek na vrhu, ki bo letos potekal v Indiji. Hvala, gospod Vigand. Sedaj pa dajem besedo veleposlaniku. Gospod predsednik, tudi sam se zahvaljujem za to priložnost. Hvala, da ste me povabili k vam. Gospod predsednik, te besede sem spregovoril v Nemščini ne samo zaradi vljudnosti, temveč zato, ker je to ena redkih možnosti, da lahko v praksi uporabljam Nemščino. Hvala Gunarju, hvala predsedniku, da ste mi to možnost eh, zagotovili. Gunar, Najlepša hvala za odlični horizontalni pregled eh, sodelovanja med Indijo in Evropsko unijo. Na začetku se hočem tebi najprej zahvaliti za vse, kar si ti naredil s svojimi sodelavci pri uh, okrepitvi odnosov med eh, Indijo in EU. Za sestanek na vrhu je tvoj osebni angažma bil bistvenega pomena. Hvala ti za to. Gospod predsednik, zahvaljujem se tudi vašemu odboru in mnogim članicam in članom vašega odbora v zadnjih treh, štirih letih, kar sem tukaj, sem vas dosti spoznal. Cenim vaše prijateljstvo in vaše prijateljstvo in naklonjenost do Indije. Vaš, vaš predhodnik je bil zelo v tesnih stikih z Indijo. Zahvaljujem se temu, da tudi Evropski parlament je vse bolj sodeluje. Naš, naša predsednica parlamenta je bila pri vas leta 2015. Vesela bo pozdraviti vašo delegacijo v Indiji letos. Z predsednikom stalnega odbora za zunanje zadeve indijskega parlamenta sem govoril včeraj. Tudi on je v povezavi v stikih z vašo delegacijo v Indiji. Bi pa želel povdariti naslednje. Delegacija dobre volje članov našega parlamenta naj bi konec maja ali junija obiskala Bruselj. Vodil jo bo minister za parlamentarne eh, zadeve in 15 članov našega parlamenta bo prišlo sem. Torej smo zavezani k temu, da okrepimo te odnose, ki jih eh, visoko cenimo. Delegacija, vaša delegacija za odnose z EU nas bo obiskala, tega se veselimo, gospod eh, Van Pedn je tukaj, gospod Van Orden. Vsekakor so to ljudje, ki poznajo ljudi v Indiji in ki bodo dodali neko novo uh, vrednost tem odnosom. Gospod predsednik, gospod Vigant je že omenil nekatere področja našega sodelovanja. Dovolite, da eh, še nekaj sam omenim, kar se mi zdi pomembno. Sam sem prepričan, da sta Indija in Evropska unija tesno med seboj povezani zaradi značilnosti naših struktur, pestrost eh, naših jezikov, kultur in eh, drugih eh, elementov povezuje obe regiji bolj kot kjerkoli druge. Gospod predsednik, ko smo razmišljali o pripravi sestanka na vrhu, smo razmišljali o tem, kaj uh, povezuje Indijo in EU. Seveda pravna država, demokracija in potem smo uh, si rekli, tudi raznolikost je tisto, kar nas povezuje. Evropski svet je pripravil velik uh, poster, kjer je bilo napisano Indija in Evropska unija v vseh jezikih Evropske unije in jezikih eh, Indije. Lahko vam povem, da je bil ta poster ogromen. To je prava narava naših odnosov. Mi imamo zelo tesne medčloveške stike. Gospod Vigant je omenil celo vrsto programov in nekateri podatki, številke so sicer skromni, ampak vse skupaj se razvija. Imamo strateško partnerstvo, za katerega smo se dogovorili leta 2004. Imeli smo najprej letne sestanke na vrhu, ki so najprej redno potekali, potem je prišlo do uh, odmora, no ampak letos junija bomo ponovno imeli ta sestanek na vrhu v New Delhiu. Prepričan sem, da je bil bruselski sestanek na vrhu marca lansko leto nekaj, kar je potekalo samo dva tedna po grozovitih terorističnih napadih tukaj v eh, Bruslju. Ampak takrat smo rekli, apsolutno nujno je, da gremo v Evropo. Za nas je bilo pomembno priti sem in vam dokazati našo solidarnost. Terorizem, kot veste, je nekaj, s čimer se že desetletja ukvarja Indija, spopada Indija. kot svetovna skupnost menimo, da moramo se odločno zoprstaviti terorizmu. Zagotoviti moramo, da razstavimo tisto infrastrukturo, ki pospešuje terorizem. Moramo tudi eh, povečati varnost eh, z uspešnim bojem proti terorizmu. Hvala, gospod Vigan, da ste omenili to konkretno področje, kjer je treba še naprej razvijati naše odnose. Tukaj imamo skupen interes. In to ne samo zato, ker imamo eni in drugi težave, temveč zato, ker je to bistvenega pomena za cel svet, za človeštvo nasploh. To sem hotel posebej povdariti. Omenili ste še nekatere druge vidike našega sodelovanja. Evropska unija in Indija imata skupen in uh, enoten interes za tako imeno multipolarnost in za prevzemanje svetovne odgovornosti. Podnebne spremembe ste omenili. Sam sem v zadnjih letih se večkrat pogovarjal tukaj z kolegicami in kolegi, ki so dejavni na tem področju. Delegacija iz Indije je obiskala Evropski parlament pred pariškim uh, vrhom. In komisar, gospod Kanjete, mi je stalno govoril, računamo na vaš uh, šlo podporo. In rekel sem mu, ja, lahko vam zagotovim, da Indija ni zavezana samo temu sporazumu, temveč je zavezana trajnostnemu razvoju, kajti to je narava naše civilizacije in takšni pač smo. Ta pariški sporazum, k njemu je prispevalo veliko ljudi in eh, držav, ampak ne pozabimo, da je Indija ena od tistih držav, ki so ogromno prispevale pri sprejemanju eh, tega eh, sporazuma, čeprav smo veliko zelo težkih zavez prevzeli. Cela vrsta teh zavez bo eh, pomenila veliko povečanje eh, proizvodnje energije v Indiji, vključno za sončno energijo. Skratka, trudimo se, da tudi na področju uporabe sončne energije naredimo velik korak naprej. Področja sodelovanja izven trgovine, katera so? Jasno, da moramo sodelovati pri kibernetski varnosti, pomorski varnosti, boju proti, terorizem, ter, proti terorizmu. Ampak nekaj bi rekel o trgovini, o investicijah. To so pač eh, stvari, za katere je vaš eh, odbor pristojen. In Evropska unija je eden naših največjih trgovinskih partnerjev, tudi eden največjih eh, virov neposrednih tujih naložb v Indiji. In zadovoljni smo, ko vidimo, da sodelujemo na celi vrsti področji. Naša komisija za, za boj, za, eh, za varovanje konkurenčnosti je bila naprimer na obisku pri vas. Sedaj se že nekaj let eh, pogajamo o širokem trgovinskem in investicijskem področju sporazumu. Ta pogajanja je treba oživiti. S tem se strinjamo eni in drugi. Gre za sporazum o trgovini in investicijah. No, strinjali se boste, da so investicije pomembne, ampak še nekaj, kar je pomembno, ko gre za Evropsko unijo, izbiranje najbolj ugodnih priložnosti ali eh, pobiranje samo češen s torte je nekaj, čemu se moramo tukaj izogniti. Vidim, da govorim že skoraj 9 minut. Naj torej počasi končam. Svet je poln ogromnih izzivov in mislim, da smo vsi pred temi izzivi, tako gospodarskimi kot političnimi. Ampak mi, Evropska unija in Indija, smo največji zagovorniki demokracije. Mi smo največja demokracija, Evropska unija je druga največja demokracija in moramo izboljšati eh, zadeve zase in za svet. Mislim, da smo zainteresirani za sodelovanje in moramo konvergenčne možnosti čim bolje izkoristiti. Seveda bodo med nami tudi razlike. Imamo pač lastne suverene interese, lastna področja, ampak to nas ne bo pripeljalo nikamor. Prepričan sem, da imamo možnosti, priložnosti in morali bi izkoristiti moč enih in drugih. Še enkrat, gospod predsednik, vam in delegaciji želim zelo produktivno, veselo in plodno, plodni obisk v eh, Indiji. Vsekakor bo to prispevalo k boljšemu razumevanju Evropske unije in v Evropskem parlamentu Indije in to bo gotovo okrepilo naše sodelovanje na vseh področjih. In veselim se že, da bo to sodelovanje še hitrejše in veselim se letošnjega sestanka na vrhu, ki bo v Indiji potekal. Hvala. Hvala lepa, gospod veleposlanik, hvala lepa, gospod Vigant, za te zelo zanimive uvodne besede. Sedaj imamo na voljo 30 minut eh, za razpravo o sedanjih odnosih med EU in Indijo. V tem trenutku se je k besedi prijavilo deset kolegov. Prosim, eh, da ne govorite dlje kot dve minuti, zato da bomo imeli še čas za zaključne opombe naših gostov najprej eh, Jeffrey Van Orden, ki je eh, predsednik delegacije z Indijo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Morda bodo v prihodnje vsi poslanci morali vaditi nemščino. Naj povem, da sem vesel, da govorimo o Indiji in vesel sem, da je tu uh, njegova ekscelenca, uh, gospod veleposlanik, ki sodi med najbolj učinkovite veleposlanike, med eh, vsemi uh, veleposlaniki v Bruslju. V veliko veselje mi je, da vas vidim tukaj. Indija je kljub eh, številnim eh, lepim besedam tukaj in klišejem eh, država, ki jo preveč zanemarjamo v naših odnosih. Sicer obstajajo močne bilateralni odnosi. Veliko lahko še storimo na področju odnosov z Indijo. V veliko veselje mi je, da predsedujem delegaciji eh, za sodelovanje z Indijo in ta seveda spremlja eh, stalno odnose z Indijo. Gospod Vigant ve, da vzpostavljamo seveda tudi eh, mehanizem za vzpostavitev skupine prijateljstva februarja 2015 smo bili na zadnjem obisku eh, in srečali smo se s številnimi eh, poslanci, ki bi bili člani skupine prijateljstva. Seveda eh, smo tudi poslali povabilo. Veselim se torej na obiska e, in srečanja z predstavniki spodnjega doma parlamenta. E, torej, mi smo e, storili tudi vse, kar je v naših močeh, da bi imeli prostotrgovinski sporazum, potem humanitarna pomoč, Eh, vodni eh, projekti, eh, energetski projekti, ki so pomembni tudi za pridobivanje diamantov. Torej, mi bomo sedaj z našo delegacijo šli v Indijo. Ena delegacija tega odbora in tudi ena delegacija IMKA bosta prav tako odšli v Indijo srečali se bomo z eh, ministri, pa tudi predstavniki spodnjega doma. Eh, v Bangaloru bomo pač eh, tudi obiskali številna podjetja, ogledali si bomo, kaj se dogaja na terenu. Člani delegacije bodo lahko razširili svoje poznavanje Indije in to bo seveda tudi koristilo našim razpravam v prihodnje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Preda za ELS. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pozdravljam eh, njegovo inkselenco, veleposlanika, kot tudi gospoda Viganda. Bilo je že povedano, da redko kdaj govorimo o Indiji. To se bo spremenilo. Načrtujemo torej obisk in tudi poročilo ki ga bom predstavil temu odboru, eh, poročilo o političnih odnosih med EU in Indijo. Naš cilj je, da v naslednjih letih poglobimo odnose z Indijo na številnih področjih in sicer od ekonomije do varnosti. Indija in Evropska unija Eh, sta eh, največji demokraciji na svetu. Imamo velikansko eh, gospodarstvo tudi v svetovnem kontekstu. In zaradi tega je tudi približevanje logično. Imam dve vprašanje. Najprej za gospoda veleposlanika in sicer o Brexitu glede Britancev niti ne vemo, kaj hočejo s tem Brexitom. Pod... No. Vprašanje veleposlaniku je, ali menite, da bomo po Brexitu okrepili odnose eh, med Indijo in Evropsko unijo, ali bomo sedaj vprašanje za gospoda eh, Viganda. Ali bomo lahko dinamizirali eh, indijsko eh, politiko na regionalni in mednarodni ravni. Na regionalni ravni vidimo, da vlagajo zelo veliko energije v odnose s Šrilanko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 zahvaljujem se obema gospodoma, da sta prišla sem in da sta predstavila svoje misli o odnosih eh, med Indijo in Evropsko unijo. Tu gre dejansko za dva eh, pomembna bloka eh, na svetu in seveda želimo okrepljene odnose med obema. Imam vprašanje za gospoda Viganda in morda še eh, vprašanje ali dve za gospoda eh, veleposlanika eh, Purija. Kaj so glavne težave za poglabljanje odnosov? Dosti krat gre pravzaprav zlasti za vprašanje človekovih pravic. Prihajam iz jugovzhoda Azije mene je eh, pravzaprav sprejela eh, evropska družina in zlasti zaradi revščine. In jaz vidim eh, tudi težave med Indijo in Pakistanom. Razlog je Kašmir. Tako Evropska unija, kot tudi Indija in Pakistan. Vse to je povezano z drugo svetovno vojno in dogodki po uh, njej. Mi smo videli seveda eh, velik napredek eh, na področju demokracije, človekovih pravic, hkrati pa vidimo seveda, kaj se dogaja na področju jugovzhodne Azije. mi vidimo, na primer, da ni dialoga eh, med Indijo in Pakistanom. Eh, Indija ni dovolila določenih preiskav po napadih in podobno. Kaj lahko stori Evropska unija, da pomaga? In Mene zanima, zakaj evropski ambasador ne gre na zasedeni del uh, Kašmirja, kar je nekoč uh, počel. Uh, da nam pove, kaj se tam dogaja. Hvala lepa. Naslednja je gospa Lohpiler eh, iz skupine Zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospodu Vigandu in veleposlaniku za izjave. Imam uh, vprašanje v zvezi z človekovimi pravicami. Rekli ste, uh, da bo prišlo do ponovne vzpostavitve dialoga o človekovih pravicah med uh, Indijo in EU. Ali ste govorili o uh, situaciji dalicov, uh, o njihovem izključevanju, to je bila tudi tema eh, resolucije v parlamentu in potem pa druge, drugo vprašanje. Tu gre za sodelovanje na področju človekovih pravic v kontekstu Združenih narodov. Eh, marca eh, naj bi tam pripravili oceno, ali je mogoča neodvisna preiskava kršitev človekovih pravic na Šri Lanki. In mene seveda zanima, kako vi to ocenjujete in kako. boste prišli do rezultatov v Šrilanki. V, Evropski, eh, v Evropskem parlamentu eh, eh, razmišljamo namreč tudi o statusu GSP plus in ta bo odvisen od, tem, od tega. Hvala lepa, draga kolegica. In sedaj pa gospod Schaffhauser. Hvala lepa, gospod veleposlanik. Indija je največja demokracija, je pa tudi primer eh, večpolarnosti. Indija je vedno zagotavljala ravnovesje med velikimi silami, eh, naprimer eh, med Kitajsko in ZDA, čeprav so včasih nekateri kazali mišice, pa potem ravnovesje z Rusijo. V tem trenutku Eh, v tem trenutku nam lahko Indija veliko prenese. In Indija je pravzaprav tudi zgled eh, za preureditev sveta v smislu te večpolarnosti in svobode narodov. In izstop eh, Združenega kraljestva je tudi priložnost, da eh, razmislimo o prihodnosti Evropske unije. To eh, sledila je bo tudi Francija. In vi nam lahko pomagate uh, saj ste vedno zagotavljali neko eh, ravnovesje in več polarnost. Mislim, da je to zelo pomembno za tako silo, kot ste vi. Eh, eh, človekovih pravic tudi ne izkoriščate super mednarodno pravo. Dosti krat ste stali ob strani spričo številnih konfliktov, videli smo uh, vašo pozicijo pri konfliktu v Iraku, Libiji in Siriji. Vi ste tu zgled. Eh, upam, da bo sodelovanje vzajemno in upam, da ne bo zgolj eh, Evropa koristila in nudila vam nekaj, temveč da boste tudi vi koristili Evropi. Hvala. Gospod Peterle. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, da se premikamo v smislu uh, bolj uh, dinamičnega sodelovanja. Mi vsi vemo, kako velike priložnosti so pred nami. Imamo številne skupne interese, ki presegajo ekonomske vidike in prostotrgovinske sporazume. Mi vidimo tudi, koliko projektov teče tu in eh, to so projekti, ki so jih sprožili Evropska unija in njene države članice ali pa Indija. E, imamo isto globalno vizijo in globalno odgovornost in spričo velikih možnosti, Seveda potrebujemo jasno strategijo z določenimi prednostnimi nalogami. Vaša ekscelenca, vi ste omenili določene usporednice in podobnosti eh, teh dveh eh, močnih, celo najmočnejših demokracij. Eh, za vsako družbo je velik izziv, če mora živeti skupno v različnosti in Evropska unija in Indija lahko nudita nek zgled. Naj izpostavim tudi kulturne vidike našega sodelovanja. Tu je eh, lahko zanimivo tudi za druge. Hvala lepa, gospod Peterle, sedaj pa gospod Leinen, hvala lepa, gospod eh, Vigant, gospod Veleposlanik, hvala lepa za ta eh, pogovor. To je seveda tudi odlična priprava za obisk delegacije čez dva tedna. Upam, da bo Indija prepoznala vrednost Evropske unije kljub Brexitu. E, torej za razliko od e, gospoda Schaffhauserja verjamem, da potrebujemo za multipolarni svet e, Evropsko unijo. 27 držav članice ne more biti noben dejavnik v tem večpolarnem svetu. In upam, da bo Indija cenila vrednost Evropske unije kljub Brexitu. Upam, da bo na ekonomskem področju uh, Eh, prišlo do nove eh, dinamike, omenili smo prostotrgovinski sporazum. Želim si tudi, da bi eh, imeli sporazum o okoljskih dobrinah. Želimo obvladovati podnebne spremembe. Okoljske dobrine morajo biti predmet bolj proste trgovine. Eh, potem pa vprašanje eh, veleposlaniku. Ali razmišlja Indija o trgovanju z emisijami? To je tržni instrument za omejitev emisij CO2. Eh, vemo, da so se Kitajska in Kalifornija odločili za to. Dobro bi bilo, če bi se Indija tudi pridružila. Potem v Indiji imamo pač ta svet za tuje investicije, ki dosti krat. Um, ovira take eh, eh, investicije ali tu načrtujete kako reformo. Videl sam da imate velik infrastrukturni program za podeželje, ali so tu kakve sinergije za Evropo, ali želite imeti skupne programe za Evropo, saj imamo veliko strokovnega znanja na tem področju. Hvala lepa, gospod Lajnen. Naslednji je gospod Bašir, dve minuti. Gospod eh, predsednik, ekscelenca, kot eh, pripadnik Covenwealtha eh, seveda cenim, kaj je vaša država eh, dosegla. Indija je veliko dosegla od svoje neodvisnosti in Indija je otresla prah kolonialnih pravil svojih nog, postala je svetovna sila v veliki meri. Nekdo, ki želi ki le želim eh, Indiji vse dobro, moram pa svariti eh, pred ne, nezaželeno resnico. In sicer eh, govorim o indijskem ravnanju z domačini na področju Kašmirja in podobno. Indija ne upošteva zahtev Združenih narodov po spremembah. Eh, številni nedolžni so v zaporih, eh, brez eh, sodbe, ubijajo jih, mučijo jih zaradi tega, ker so v opoziciji. Indija bi morala izpolniti svoje naloge kot vodilna država vodilno gospodarstvo, eh, vendar, eh, če želi uspoštovati človekove pravice, pravno državo, ne sme tako ravnati s Kašmirjem. Prosim, da se pošljajo eh, opazovalci tja. Varnostne sile imajo imuniteto in to je treba odpraviti. Eh, narodi morajo imeti pravico tudi do samo odločbe. Če nekdo eh, eh, torej razumem, da hočemo biti prijatelji, vendar najboljši prijatelj mora povedati resnico, tudi ko je ta neprijetna. Hvala lepa, še trije, gospa Gil, gospod Karvar in gospod Panceri. Gospa Gil, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod veleposlani, gospod Vigant. Dobrodošli. Gospod Vigant, vi ste eh, že omenili to eh, zadevo. Eh, svetovni red gre skozi, skozi številne turbulence. Mi moramo okrepiti dialog za Indijo in moramo poskusiti ugotoviti, kako bi lahko to strateško partnerstvo spravili na naslednjo raven. E, Indija je e, največja demokracija na svetu in gospodarstvo, ki najhitreje raste e, in lahko postane globalni voditelj na področju IT-ja, vodilnih obnovljivih energij in podobno. mi imamo številna odprta vprašanja na bližnjem vzhodu, na daljnem vzhodu in z indijskega zornega kroga lahko ugotovimo, da bi eh, Indija lahko bila eh, pomemben partner s pričo tudi kitajskega eh, obnašanja in protekcionistične politike združenih držav. Torej, mi si lahko skupaj ogledamo številne fronte in tudi v kontekstu brexita se moramo vprašati, kako se bodo nadaljevali naši odnosi. Mi moramo razmisliti, kako še okrepiti naše odnose. Uh, skrbi me, kaj bo po vrhu. Gospod Vigant, kakšne bodo prednostne naloge za obisk gospode, eh, gospe Morge Rinjeve? Eh, kakšne bodo teme na vrhu? Kakšen napredek smo dosegli eh, po zadnjem vrhu? Mislim, da je pomembno, da dobi Evropska unija nov zagon in da še naprej izgrajuje te odnose. Hvala lepa, gospod Karvar. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Vidim, da imamo tu veliko tem. Gospod veleposlanik, dobrodošli. Eh, jaz sem se zauzemal za odhod eh, Združenega kraljestva iz EU in menim, da nas bo to okrepilo. Jaz ne bom govoril o odnosih EU-Indija, temveč Združeno kraljestvo Indija. E, tu imamo pač dobre odnose na področju politike, ekonomije in tako naprej. Vaša država in moja država imamo dolge, dobre odnose e, in Evropska unija si to lahko samo želi. E, hvala lepa in na koncu še gospod Panceri. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je nedvomno, da je vrh med Indijo in EU lani okrepil odnose med blokoma. Zaradi dobrih odnosov med Indijo in EU pa bi omenil eno temo, ki je meni zelo pomembna. Saj sem eh, tudi predsednik pododbora za človekove pravice. Mislim, da je pomembno, da tu primerjamo človekove pravice med EU in Indijo, eh, tu je zamrzljeno od leta 2013 in misije na kraju samem morajo osvetliti eh, človekove pravice. Mi si to želimo kot pododbor in gospoda vele poslanika sprašujem, ali tudi on vidi potrebo po tem, ali je Indija pripravljena sodelovati pri tem. Hvala lepa. Sedaj imamo še 15 minut za zaključne besede. Najprej bom besedo dal gospodu veleposlaniku in potem pa gospodu Vigandu. Imam tudi jaz vprašanje, ali je določen datum za naslednji vrh EU-Indija, ali bo to še leta 2017 ali pa še iščete datum. Gospod veleposlanik, prosim. Naj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 Eh, tukaj, eh, katere interese zastopate. Eh, torej, mi smo vezani drug na drugega. Indija in Združeno kraljestvo imata pa seveda tudi dolgo zgodovino. Seveda želimo okrepiti te odnose. Eh, Premjerka je tudi šla na enega izmed prvih obiskov v Indijo. Eh, vendar tukaj ne želim govoriti o Indiji in Združenem kraljestvu. Tu so stvari jasne. Vsi ste me spraševali, kako pa bo z odnosi z EU po Brexitu. Naj povem svoje mnenje. Včeraj sem govoril na simpoziju o tej temi in dal sem tudi številne intervjuje. E, Brexit je ena stvar, eh, struktura EU je druga stvar. To je eh, vaša zadeva. Želim vam samo povedati, da je 27 eh, držav članic EU za nas velikanski partner, pomemben partner. Naj vam dam tudi nekaj številk kolegi iz Združenega kraljestva bodo to tudi razumeli. 80 eh, milijard eh, je obseg trgovine, 13 eh, milijard je delež EU. Nemčija je naš prvi največji partner, drugi Belgija. Trgovinska bilanca s Indijo in Združenim kraljestvom je tudi eh, velika, znana, želimo to okrepiti. Vendar mi želimo izkoristiti tehnološke možnosti 27. Eh, terice, mi želimo eh, še naprej krepiti interakcijo. Eh, potem neposrednih naložb eh, iz Londona v Indiji je 300 milijard, eh, vendar delež Združenega kraljestva je morda največji, vendar ni enak preostanku 27 terice. Torej, odnosi z Evropsko unijo so pomembni, bodo ostali pomembni. Mi želimo, da eh, vaša, vaše gospodarstvo raste. To je tudi v naši koristi. Eh, Torej, če želite govoriti o teh temah, sem stalno pripravljen na pogovor. Potem človekove pravice. E, v letu 1948, ko je bila e, podpisana deklaracija o človekovih pravicah, je bila Indija med tistimi državami, ki je e, tudi pisala to deklaracijo in točke, ki jih izpolnjujete. Postavljate eh, vaši ideali, to so naši ideali in naj vam zagotovim, da so to področja v skupnem interesu. To koristi nam, vam in celemu svetu. Eh, kar zadeva dialog, imeli smo sedem eh, krogov in prav gotovo se bodo spet nadaljevali. Eh, imamo določene strukture, Evropska unija želi spremeniti eh, strukturo, vendar o tem govorimo. Skupaj si ogledujemo, kako bi bili eh, pač mnogi vključeni v to razpravo. Potem spraševali ste po Šri Lanki in Indoneziji. Torej, o tem jaz ne morem govoriti. Ko se je vse to začela, je Indija bila med tistimi državami, ki so menile, da mora priti do premika, da se morajo stvari urediti. E, potrebne so številne ocene, te morajo opraviti strokovnjaki. Skupaj se moramo usesti za mizo in pogledati, kaj koristi svetu in e, prebivalcem Šrilanke. Upam, da sem odgovoril na eh, večino vprašanj glede večpolarnega sveta. Potem pa še nekaj, kar ste izpostavili. Kri je debelejša od okoljskih vprašanj in podobno. Prav gotovo se boste strinjali, da je da ste vi kot predstavnik Združenega kraljestva eh, zainteresirani za to vprašanje. Eh, vem, gospod Bašir, da mi želite dobro, eh, vendar prav je, da imate tudi svoje mnenje. Ne vem, kaj naj sicer rečem. Eh, Kašmir je eh, del eh, Indije. To je vaše mnenje, ki ste ga predstavili. Eh, vendar tu gre za. Eh, del Indije, kjer so imeli redne volitve, tam je eh, vlada in večinska stranka je pravzaprav najbolj vključujoča v zgodovini indijskega, uh, indijske podceline. Obstaja pravna država, imamo vrhovno sodišče in ugotavljajo se seveda tudi z vprašanji eh, eh, reda in podobno. Vi ste izpostavili to vprašanje in predlagam vam, eh, povejte tistim, ki izvažajo pravzaprav nered, mi smo storili že zelo veliko. Naš premijer je šel v Lahore. Eh, mi smo večkrat eh, pokazali eh, to približevanje, vendar to ne gre v času spodbujanja terorizma. Ilure ste omenili, to je jasno. tu gre za vprašanje, ali eh, se potuje v okup zasedeni del Kašmirja, ki ga zaseda eh, Pakistan, torej vsak mora odločiti zase. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, da ste tudi odgovorili na vprašanje v zvezi z Brexitom. Nisem vedel, da bo to današnja tema. Rekli so mi, naj ne iz, uporabljam več besede eh, iskanja uh, uh, rozin, to, ta beseda se uporablja tudi v nemščini, v angliščini govorijo o češnjah. Prosim, gospod Vigant, beseda je sedaj vaša. Najlepša hvala. Rad bi eh, čestital gospodu veleposlaniku za vlogo, ki jo igra. v določenem času smo popustili glede naših odnosov. Pomembno pa je, da sedaj te odnose okrepimo in da sodelujemo s tistimi, ki si želijo tesnejših stikov na obeh stranih. Predsednik vlade je najmočnejši politični akter na indijski strani. To je jasno. Gospod Preda je zastavil vprašanje, če menimo, da ima dinamično politično zunanjo vlogo. Na to lahko odgovori gospod veleposlanik. Ko pa gre za nas, pa lahko potrdim, da je tako. In tudi, ko gre za sosednje države v Aziji. ne bom omenjal posebnih odnosov s posebnimi sosednjimi državami, vendar pa želimo imeti aktivno zunanje politično vlogo in ne pasivne. Glede vprašanja v zvezi s eh, Kašmirjem, eh, želimo ohranjati red in mir, varnost eh, prebivalcev Kašmirja in takšne naše stališče že dolgo časa. Tako trdimo obema sogovornikoma v Pakistanu in v Indiji, da podpiramo proces sprave med obema državama. Podpiramo dialog in pozivamo prebivalce Kašmirja, da so čim bolj udeleženi v tem procesu. Naše stališče ostaja nespremenjeno. Smo, v preteklosti smo že veliko krat sodelovali v tej regiji, to bomo storili tudi v prihodnosti verjetno in eh, o tem se pogovarjamo z našimi kolegi v Islamabanu. Ne bom pa um, sedaj omenjal podrobnosti. Imamo stike z obema oblastema, ne bomo pa igrali nobene aktivne vloge posrednika, za kar nas niso prosili. Jasno je, da so odnosi med obema državama nujno potrebni za stabilnost v jugovzhodni Aziji kot eh, tudi za integracijo. SARK tudi podpiramo kot regionalno organizacijo v tem smislu. Gospa Lodbiler je zastavila vprašanje v zvezi s človekovimi pravicami. Seveda smo ta vprašanja vključevali v naš dialog v preteklosti. Odprava diskriminacije in zmanjšanje v prvi fazi je ključnega pomena za nas. Imeli smo tudi vprašanja gospe Deli v zvezi z prihodnimi dogodki. Upamo na to in delamo na tem, da bi visoka predstavnica kmalo obiskala Indijo. Tako bo dobila. Mm, in zbrala informacije za naš vrh, ki ga bomo imeli k malu. To je nujno potrebno ne samo za dvostranske odnose, ampak tudi za sodelovanje z Indijo kot strateško partnerico na področju skupnih interesov, naj gre za bližnji vzhod, za Afganistan. Vse to pa je povezano z varnostjo tudi v Afriki. Na več področji želimo poglobiti naše sodelovanje, kot sem že omenil prej. Želimo tudi okrepiti dvostransko sodelovanje na področju varnosti, kar zadeva nove grožnje. Želimo tudi oceniti napredek, ki smo ga storili po zadnjem vrhu. Ne bom pa sodil glede prednostnih nalog naslednjega vrha kajti ko bomo pravili oceno, se bo izkazalo, kje moramo uložiti več truda. Trgovinski odnosi so jasno zelo pomembno področje, treba je okrepiti tudi strvanje na področju zonalne politike in obrambe. Okrepiti pa želimo tudi sodelovanje na področju modernizacije in tehnološkega napredka. Tudi to smo že preumenili. Potrdim lahko to, kar je dejal gospod Pancieri. Res je, da potrebujemo dialog na visoki ravni na področju človekovih pravic. Zato smo že veliko krat zaprosili. Prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo do konca tega leta. Veselimo se že na poročilo gospoda Prede in upam, da bomo lahko prispevali k delu poročevalca. Najlepša hvala, gospod Vigant. Najlepša hvala, gospod veleposlanik. Zahvaljujem se obema, da sta prišla. Razprava je bila res koristna in letošnje leto bo pomembno leto za odnose med Evropsko unijo in Indijo. Sedaj gremo na naslednjo točko na njem redu. Zaprosil bi gospoda podpredsednika, gospoda Kuza, da predseduje na naslednjem delu zasedanja. Naslednja točka je točka, ki bo potekala brez navzočnosti javnosti. Gre za izmenjavo mnen z namenovanim vode delegacije Evropske unije za Egipt Ivanom Surkosom. Torej, gre za zasedanje za zaprtimi vrati. Vsakdo ve, če lahko ostane ali ne. Gospod Kuzo bo predsedoval.